Care colleghe e cari colleghi, signor... Drage kolegice in kolegi, gospa uh, komisarka, lahko nadaljujemo z našim delom. Naslednja točka dnevnega reda je poročilo gospoda Hutmarka, politika radiofrekvenčnega spektra. Dajem uh, besedo samemu poročevalcu. Izvolite. Speaker. Gosp gospod predsedujoči, gospa komisarka, drage kolegice in kolegi. To poročilo govori o tem, da mora Evropa postati vodilna sila. To je vse lepo in prav. In zelo je dobro, da o tem razpravljamo ravno danes. Leta 1950, ko je Šuman predlagal začetek te unije, je šlo za premog in jeklo. Danes pa gre za informacijske tehnologije in znanje. To bo bistvo prihodnosti Evrope. In z veseljem rečem, da v današnjem poročilu, ki ga predstavljam, eh, smo eh, odlično sodelovali z gospod Trautmanovo, gospod Rode, gospod Lamčičestom in gospodom Lambertom, vse so poročevalci v senci in vsem sem zelo hvaležen. Kajti danes razpravljamo o predlogu, ki lahko Evropo spremeni v delno silo, da spet postane vodilna na uh, mobil, področju mobilne telefonije, mobilnega interneta in moderne informacijske tehnologije. Gospod predsedujoči, razprava o različnih uh, predlogih pri tem poročilu se meni zdi razprava o izbiri te, med tem, ali bo Evropa prva ali pa bo Evropa tretja. In za me je izbira zelo je preprosta. Včasih, ko govorimo o največjih gospodarstvih sveta, uh, omenjamo ZDA in Kitajsko, vsi pa pri tem pozabljamo, da je Evropska unija največje gospodarstvo. Toda nimamo največjega trga. In sedaj je odvisno od nas samih. Dan danes se moramo odločiti, ali bomo se odločili za spremembe, ki bodo prinesle spremembe. Ali bomo pano, eno panogo za panogo zagotavljali, da bomo vodilni na področju telekoma, na področju široko pasovnih tehnologij. Želim, da bi v Evropi imeli največjo uh, kapaciteto in največje hitrosti, kajti na ta način bomo omogočili razvoj modernih storitev, ki bodo bistveni za našo, nas, eh, pri, pri, za našo prihodno uh, pri uh, konkurenčnost. Želimo, uh, želim si, da bi vsi uh, Google, Yahoo in drugi, uh, druga podjetja bili v Evropi zaradi njene inovativnosti. In to se lahko zgodi. Uh, druga gospodarstva, uh, ZDA, Kitajska ali Indija, če tega ne bomo naredili, nas bodo prehitela. Držati se moramo uh, dva leta 2013 kot roka eh, do, za široko dostop, eh, dostop do eh, spleta in 800 MHz. In ravno tako želimo, da bi za mobilne storitve imeli vsaj 1200 MHz do leta 2015, pa tudi razprava o 700 MHz je treba odpreti in seveda tudi uh, želimo možnost uh, kratkoroč, uh, uporabe na kratko razdaljo brez plačila nadomestil, brezplačno. Želim si močno podporo v tem parlamentu, ker le tako bomo lahko razpravljali z državami članicami in takrat jih bom lahko res vse vprašal, ali res želite skupaj biti številka ena ali ste zadovoljni, da ste številka tri. E, mislim, da je tukaj odgovor na dlani in veselim se glasovanja v sredo. Drago. Najlepše hvala in sedaj dajem besedo gospe komisarki. Gospa Krus, imate besedo. mr president um, dear uh, gospod eh, predsedujoči kolegice in kolegi ja dejansko je to budilka ki je zazvonila to je jezik ki ga potrebuje evropa in zato se vam moram v svojem imenu zahvaliti pred še posebej poročevalcu uh, eh, Hukmarku ki je uh, opra ki ga je opravil pri uh, pro, prvem programu za politiko radiofrekvenčnega spektra. Dejansko gre za to, kako se mora postaviti Evropa eh, čisto na eh, zahodu, čisto na vzhodu in vmes je tudi nekaj pomembnih igralcev. Je pa res, da Evropa tukaj lahko postane številka ena. Govorimo o programu, ki je bistven za prihodnost Evrope, evropsko gospodarstvo in družbo kot celoto. Popolnoma jasno je iz tega poročila, da parlament eh, in eh, komisija se strinjata o tem, kako pomembna je koordinirana eh, politika na tem področju na področju radiofrekvenčnega spektra in tukaj imamo priložnosti, da Evropa maksimizira svoje socialne in kulturne vplive, tako da omogoči eh, uporabo inovativnih storitev za svoje državljane. In tukaj bi posebej izpostavila kulturni vpliv, ki je zelo pomemben. Če govorimo o internetu, to je eden od glavnih inštrumentov, ki eh, prinaša več priložnosti eh, članom naših skupnosti v Evropi in nam omogoča eh, skupno uporabo eh, znanja in kulture. Kot je bilo ustrezno izpostavljeno, gre za trenutek izbire. Ne gre več za leporečenje, To smo že vse slišali v preteklosti, Evropa potrebuje in tako naprej in tako nazaj. Ampak sedaj je prišel trenutek resnice in to je trenutek, ko moramo prevzeti svojo odgovornost. Ne moremo biti številka ena, ne bomo postali vodilni, če ne bomo se odločali in če ne bomo prevzeli odgovornosti. Če govorim o kulturnih vidikih, bi rekla, da je kulturni vedik tisti, ki ga želim še posebej v prvi vrsti izpostaviti. Kajti to je bila, eh, bil, bilo na eh, vrhu interesa v parlamentu. Ampak seveda eh, gre za različno videnje uporabe spektra in uporabe glede vsebine v še zlasti na področju širokopasovne tehnologije. In eh, gospa predsedujoča, ne smemo pozabiti, da na eh, širokopasovni eh, dostop do interneta, ki prenaša do dano vrednost na področju kulture in družbe. Trenutno veliko območij v Evropski uniji nima tega dostopa. Na ta način bomo zagotovili tudi nadaljni razvoj pomembnih kulturnih in gospodarskih storitev, ki dejansko proizvajajo veliko, kulturno, veliko kulturne vsebine. In obstajajo še vedno ovire, kot so naprimer motnje na kabelski televiziji, to bo prav gotovo treba odpraviti. Vsi pa se strinjamo, da um, emitiranje ne pozna meja. Eh, Evropska unija potrebuje ustrezno podporo v mednarodnih pogajanjih in države članice ravno tako eh, potrebujejo podporo v svojih pogajanjih z sosednjimi neevropskimi državami. In eh, sem dejansko že stopila v stik z posameznimi ministri, ki se ukvarjajo ravno z sosedskimi vidiki te problematike. Če se vrnem na samo poročilo komisija lahko podpre, seveda z določenimi majhnimi spremembami, skoraj eh, v celoti poročilo, kot je zapisano. Komisija še posebej pozdravlja in se strinja z stališčem v poročilu glede posameznih točk. Pomembnost eh, spektra za digitalno agendo, da bi vsem državljanom do, omogočili široko poslovni dostop. To je prav gotovo zelo pomembno. Potem dodatni spektr za eh, vedno večje povpraševanje po eh, široko poslovnih dostopu. Tem smo, pri tem smo tukaj. Po, tukaj tudi na vaši strani in želimo, da gremo v to smer. E, potem je še tretja, po, e, tretja e, zahteva, da bi do leta 2013 sprostili 800 megahertzno območje in da bi omogočili Eh, odlok izvajanja do leta 2015. Torej, eh, rok do 2013 z možnostmi odloga izvajanja do leta 2015 zaradi posebnih tehničnih okoliščin ali pa zaradi koordinacije z, tretjim, koordinacije z tretjimi državami, o čemer sem govorila tudi prej. Četrto vključevanje drugih eh, pomembnih politik Evropske unije, ki se ne tičejo direktno elektrike, elektronike. Govorim eh, o trajnostnemu razvoju, okoljevarstvu in tako dalje. In kot peto, eh, pregled uporabe spektra, kar je prav gotovo dolgoročen program. In uh, kot šesto, promocija evropskih politik na mednarodni ravni in podpora državam članicam v pogajanjih z m, tretjimi državami. Obstaja pa uh, torej mnogo področji, kjer pravzaprav samo poročilo le okrog okrepi predloge komisije. Pri nekaterih eh, amadmajih ali predlogov sprememb pa smo kot komisija nekoliko bolj previdni. Zaradi prestrukturiranja eh, ne smemo ogroziti princip učinkovite rabe spektra, ampak eh, moramo razmišljati širše. In še ena malenkost, nijansa, zahtevajo upoštevam te uh, dovoljšen spektr uh, eh, za uh, razne storitve, ki pa uh, ne smejo ogrožati načina dobave. In še ena malenkost glede uh, konkurenčnosti za nove eh, vstope. To je mogoče primerno za nekatere primere, vendar pri tem ne smemo eh, omogočati eh, kompliciranih postopkov. Potem pa kompenzacija migracijskih stroškov za države članice, to je zelo pomembna tema, ampak to mora potekati v skladu z pravili o dodeljevanju državne pomoči. E, to sicer ni pomembna zadeva, vendar sem jo morala omeniti. E, komisija ima e, probleme le pri dveh predlogih. Kot prvo, da za uh, eh, spektr, ki je že tehnično harmoniziran, obveznost za ob uporabo do leta 2013 eh, tega ne smemo uh, zamenjati z manj zahtevnimi um, pravili glede dostopnosti do spektra. In zaradi to je treba iti v smer učinkovitega eh, licenciranja spektra, torej korak naprej in en korak nazaj. In še ena eh, točka, ki se nam zdi problematična in ki je ne moremo sprejeti, in to je eh, spektr za dostop, satelitski dostop. Tukaj želimo se osredotočiti na dostopnost in torej licenciranje in eh, dostop glede tega mislim, da je prav gotovo mogoče najti rešitev, v to sem pripričana. Potem pa še nekaj pripomp v zaključku. Tako parlament kot eh, komisija se zavedamo, da je, eh, da je dobro, da čim prej sprejmemo to poročilo, če želimo ta program čim prej sprejet, eh, izvesti. Treba je podati jasno sporočilo. Čim prej, tem bolje. In komisija bo naredila vse, kar lahko, da podpre ta proces in popolnoma sem prepričana, da ji bo parlament pomagal in eh, da bo parlament eh, začel že na kmalu um, dialog z svetom. Pri tem pa čas hitro, hitro teče in konec koncev, če želimo rešitev in če dejansko želimo eh, podpreti um, našo vodilno vlogo kot Evropa, kot je rekel gospod Hekmark, potem moramo čimprej zavihati rokave in iti v to smer. Hvala.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 Zato, da bi zgradili mrežo hitrih internetnih povezav, tako pobudo je treba pozdraviti. Vendar frekvence so javno dobro in so v omejenem številu. In zato želimo v našem odboru jasno povedati, da morajo frekvence služiti različnim kulturnim in socialnim družbenim nalogam. In to ostaja tako. Zato menimo, da je oddaja svežnja Telekoma nekaj, kar ne moremo spraviti skozi, skozi stranska vrata. Dejstvo je, da potrebujemo medijski pluralizem in različnost mnen v Evropi. Zagotoviti je treba, da se bodo tudi v prehodnje lahko izvajale ključne naloge eh, radiodifuzije. Zato vidimo, da odbor za industrijo recimo ni sprejel nekaterih predlogov o odprtju frekvenc. Kulturni odbor bi si želel jasnejših besed od tega odbora. Prav tako pred oddajo frekvenc potrebujemo tudi jasna pravila za kompenzacijo, tako da bi tisti, ki uporabljajo brezžične mikrofone, ne zaostajali oziroma ne izviseli v tej situaciji. Skratka, potrebno je poskrbeti za to, da bomo pošteno obravnavali vse interese in da bo tako tudi v prihodnje. Hvala. Sedaj pa v imenu političnih skupin, najprej v imenu ELS, gospa Del Castillo, dve minuti, prosim. Najlepša hvala, gospa. Eh, predsedojoča. Zahvaljujem se tudi vam, gospa komisarka, za vašo eh, izjavo. Najprej želim kolego gospodu Hökmarku čestitati za pripravljeno poročilo. Mislim, da je upravil odlično delo. Gospod Hökmark ima neverjetno vizijo prihodnosti in zaradi tega je odličen poročevalec. In dobro je sodeloval tudi z vsemi poročevalci v Senci in rezultat tega dela je eh, ta, da je v odboru za industrijo to poročilo bilo eh, sprejeto soglasno. En cilj je tega poročila in sicer kako izboljšati konkurenčne zmogljivosti evropskega gospodarstva v globaliziranem svetu. To je ključnega pomena in to je eh, eh, točka, ki je v poročilo najbolj podarjala. Ne bom se spuščala v podrobnosti, ampak želim omeniti samo nekaj ključnih vidikov. Najprej, sedaj eh, smo v situaciji, eh, tako pravi poročilo, ko bo široko pasovna povezava 800 eh, MHz postala realnost. Vendar pa moramo gledati tudi v prihodnost. In govorimo o frekvenci 700 MHz, to je ogromna zmogljivost za mobilno telefonijo in to je velika eh, možnost za razvoj lete. Zato moramo podpreti predloge v poročilo, kajte tu ne gre samo za neka običajna vprašanja. Gospodarske vedike predstavljajo približno 3 odstotke eh, BDP-ja Evropa in to ni malo. Poglejmo si, kako zelo eh, raste sektor videokomunikacij, kajte institucije in posamezniki ter podjetja se vedno bolj povezujejo z eh, video povezavami. Eh, trenutno predstavljajo te video povezave 40 odstotkov vseh eh, telekomunikacijskih povezav in to se bo še bolj povečevalo v prihodnje. Poročilo je res obrnjeno v prihodnost in zato ga moramo v sredo podpreti. Hvala lepa. Hvala lepa v imenu SND, gospa Trotman, dve, eh, tri minute, prosim. Hvala lepa, gospa eh, predsedojoča, gospa komisarka, kolegice in kolege. V prvi obravnavi bomo odločali o snutko eh, tega poročila in komisiji se želim zahvaliti za to, ker je podprla in preoblikovala ta predlog eh, po naši razpravi o svežnju eh, o telekomunikacije. Eh, Eh, pozdravljam tudi poročilo, ravno tako uh, se zahvaljujem kolegom, v, eh, kolegom poročevalcem v Senci za dobro delo, kar je omogočilo rešitev veliko vprašanj že v uh, prvi fazi. Uh, Veliko smo razpravljali in sedaj ugotavljam, da eh, Evropska parlament in komisija imata eh, ista prepričanja. In sicer ugotavljamo eni in drugi, da eh, te povezave emitiranja ne pozna meja. Zavedamo se tega vsi. Vendar pa med državami članicami obstajajo določene razlike. Nekatere države so že zgodovinsko na Eh, položaju, ko imajo, eh, ko imajo neko določeno eh, odgovornost. Želim, da bi dosegli ravnotežje in zato podpiram celovit pristop, ki bo pripeljal bolj, k bolj celo, celoviti strategiji, tako da bomo imeli politiko spe, spektruma, ki bo spoštojoča do naših sodržavljanov. Naš par, parlament je eh, sprejel eh, to eh, pobudo na predlog kolegice Toje in tudi na moje pobude. Moja skupina in e LS nas je nekaj poudarilo in sicer preglednost, preglednost mora biti vzpostavljena tako, da vemo, kako se spektrumi porazdeljujejo in upravljajo. Potem se je treba odzivati na originalni način, na vedno večjo povpraševanje, kajti eh, tu ne smemo podarjati samo količine, ampak tudi kakovost. In eh, situacijo moramo izboljšati, ne da bi škodili raznolikosti storitev spektrum mora postati tudi vzvod, da, s katerim bomo zapolnili digitalno vrzel in da bomo pomagali ne samo eh, velikim podjetjem, ampak tudi majhnim in srednjim podjetjem ter podjetjem, ki šele začenjajo. To se mi zdi bistvenega pomena za gospodarstvo. Potem pa naslednja faza. Jasno je bilo že na začetku, da verjetno ne bomo mogli eh, sprejeti eh, poročila že v prvi obravnavi, ampak do konca leta to moramo storiti. To je bistvenega pomena za naše javne službe, za pričakovanja potrešnikov, to je bistvenega pomena tudi za razvoj interneta in ne glede na infrastrukturo. Nujno je, da ponovno uživimo evropsko gospodarstvo tudi zahvaljujoč eh, spektrumu. Hvala lepa. Hvala lepa. V imenu skupine Alde, gospod Rode, dve minuti in pol, prosim. Hvala lepa. Boljši prenos podatkov in manj drag preko širokopasovnih povezav vsem do leta 2020. To je zelo ambiciozni cen. Eh, cilj te politike in ta ambiciozni cilj v celoti podpiram. Ampak priznajmo si, ne bo ga lahko doseči. Vseeno pa sem prepričan, da bomo v prvi obravnavi lahko že naredili zelo velik prvi korak proti temu cilju. In naj nam bo jasno, široko pasovne povezave za vse, to ne pomeni samo to, da bomo vsi imeli svoj profil na Facebooku. Gre za to, da zagotovimo, Eh, Evropi, mesto na svetu, Evropi kot eh, vodilnemu gospodarstvu temelječemo na znanju. Eh, imamo 500 milijonov ljudi in če bomo uspeli doseči ta cilj, bodo vsi lahko želi sadove digitalnega gospodarstva. Dve stvari se morata za Evropo spremeniti, če ta cilj želimo doseči. Najprej potrebujemo Eh, trg telekomunikacij, ki bo dobro deloval, ki bo spodbujal konkurenco na evropski ravni. Zato moramo sprijeti ostrežna pravila, ki bodo varovala konkurenca. Državam, državam članicam se ne sme dovoliti, da bodo dodelevale spektrume samo določenim akterjem, če bi to izkrivilo konkurenco ali če bi zmanjšalo konkurenco na trgo. Potem potrebujemo učinkovitejšo porazdelevanje spektrov. Eh, takšno porazdevanje, ki bo bolj upoštevalo to, eh, eh današnje raznoliko popraševanje in potrebe na tem področju. Zato ne gre samo za 800, meg, eh, 800 eh, gigahercev, ampak eh, da tudi eh, dovo, dovolimo oziroma o, da tudi omogočimo eh, uporabo pasu. Eh, ki bo še večja do leta 2015. Še ne, gospa komisar. Če ne bi bili tako ambiciozni, ne, eh, ne bi mogli toliko doseči. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Čičester, v imenu EKR. Dve minuti. You, madam, uh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospa komisarka. Najprej mi dovolite, da čestitam poročevalcu gospodu Hökmarku za zelo vešče delo v zvezi s tem poročilom in čestitamo tudi zato, ker je eh, dosegel tako eh, veliko raven strinjanja. Ravno tako se zahvaljujem tudi poročevalcem v senci. Podpiram njegovo željo, da se spreme ustrezna zakonodaja na tem področju, tako da se bo Evropa znala soočiti s tehnološkimi izzivi, v tem sektorju in tako, da bo Evropa lahko obdržala svojo vodilno mesto na svetu, kajti to je tehnologija, ki je najbolj razvita in zato zelo pomembna. Bistveno pa je doseči pravno ravnotežje med različnimi interesi, ki so tu prisotni. Tu so interesi tistih, ki so že uveljavljeni na trgu, novi uporabniki in pa eh, potem uradni eh, uporabniki, kot so vojska in pa eh, službe za, za eh, nujne primere. Moramo pa spoštovati subsidijarnost in nacionalne pristojnosti na tem področju. Sprejemanje zakonodaje na tem področju je zelo težko, še teže kot druge. Zato, ker gre za tehnologije, ki se tako hitro spreminjajo in tako zelo spreminjajo, da vedno v bistvu lo, lovimo eh, realnost, kot pa da bi eh, eh, zakonodajo sprejemali pred spremembami. Zato moramo ukrepati, tako da bomo odprli vrata nove tehnologije, izkoriščanju te nove tehnologije in pa ustrezni porazdelitvi spektra. In mislim, da bo to poročilo s svojimi predlogi doseglo ravno to. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Čečastr, gospod Lamberts. Dve minuti v, v imenu zelene. Hvala lepa, gospa predsednica. Želim eh, podariti nekaj stvari, ki so že bile povedale. Katrin Trotman je že rekla in to je res. Spektrum je eh, eh, redka dobrina, ampak je to dobrina, ki eh, pripada vsem in nihče ne more trditi, da gre za njegovo izključno pravico do spektra. In nihče nima neke predkupne pravice do tega in to je nekaj, kar to poročilo tudi podarja. Če gre za skupno dobrino in redko dobrino, moramo dobro razumeti, zakaj se uporablja. Danes im, imamo pred seboj tudi pregled, pregled uh, uporabe No, tu je Giles omenil še profesionalne uporabnike, kot so vojska in pa službe za nujne primere. In zato moramo razumeti, kako se spektr danes uporablja, kajti menimo, da ta uporaba ni optimalna. Zato potrebujemo pregleden postopek porazdelitve spektrov in ta postopek mora biti tudi dovolj dinamičen. Tako da ponovno ne nastopi logika pridobljenih pravic. Pot vsaka uporaba pa ni nujno komercialna in eh, tudi ne prinese vedno dobička. Tukaj mislim zlasti na kulturo, o tem smo že govorili, mislim pa tudi eh, na uporabo za javne službe, pa naj bo to civilna zaščita ali vojaška zaščita. Uh, Če bomo uporabljali samo tržno logiko, s tem tvegamo, da bomo prednost ali prevelike pravice dali tistim eh, gospodarskim subjektom, ki so zaradi eh, svoje velikosti sposobni eh, spremeniti ali skriviti konkurenco. In to vsekakor ni naš namen. Naj vas opozorim še na to. Eh, eh, radioelektrični spe, spektr lahko vpliva tudi na zdravje. Vem, da to ni eh, tema tega poročila, vendar pa moramo to tudi spremljati, kajti to skrbi naše državljane. Hvala lepa. Gremo naprej. Najprej gospa Ferhajden. Gospa predsedajoča, gospa komisarka. Pri frekvencah govorimo o omejeni dobrini, s katero je treba ravnati skrbno in upoštevajo vse in družbene interese. Zato v Radio Spectr Policy Program moramo videti nekaj zelo pomembnega. Gre za tako gospodarske, družbene in kulturne vidike, ki jih je treba upoštevati. Zato je potrebno povsod zagotoviti izkoristek vseh tehničnih možnosti, za kar največji izkoristek. Osnova mora biti Telekom svežen sprejet lani. Tam je bilo določeno, da Evropska unija in države članice morajo zadostiti družbenim, kulturnim in gospodarskim interesom pri podeljevanju radiofrekvenc. V tem kontekstu bi rada omenila, da izvajanje digitalne agende ena poteka z različnimi hitrostmi v državah članicah. Dodatno odprtje UHF spektra, je potrebno izvajati šele ob upoštevanju preteklih izkušenj. Veliko tehničnih in finančnih vprašanj še ni bilo dokončno razrešenih. Vprašanje interference in izravnave stroškov za kulturne ustanove, za lokalne ustanove, recimo, ko gre za uporabo mikrofonov. To vprašanje še ni bilo ustrezno razdenešeno. Pri podeljevanju frekvenčnih spektrov je treba upoštevati in uravnotežiti vse interese. Kar pa zadeva mobilno omrežje, to je seveda v interesu evropskih državljank in državljanov. Obenem pa je treba razvijati tudi javno in zasebno televizijo za zagotavljanje kulturne raznolikosti. Prav tako moramo zagotoviti tehnične pogoje za to, da se bo Evropa lahko ustrezno pozicionirala, obenem pa je treba zagotoviti ustrezno kulturno raznolikost. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Rieri Madurel za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, mislim, da bi morali vsi biti veseli nad to razpravo Preveliko krat slišimo, da je upravljanje spektrov in eh, pa eh, porazdeljevanje eh, spektrov pretehnična zadeva in da bi jo morali prepustiti državam članicah. Kolega, kolegica Trautmann je zelo vešče vodila tudi razprave o celem svežnju in o tehničnih vidikih letega, danes pa imamo razpravo o političnih vidikih. Kaj ti je? Eh, gre za področje, kjer kot zakonodajci lahko ukrepamo kljub eh, mejam. Vendar pa ne smemo na, na to gledati kot na nasprotje med različnimi uporabami, kajti tehnični napredek sedaj omogoča eh, prenos več podatkov za manj uporabe spektra in za manj interferencami. Potrebujemo podlago za dinamično načrtovanje tako da bomo lahko zagotovili napredek na področju tehnologije in pa tudi večjo eh, kompatibilnost, kar bo seveda prineslo koristi na socialnem in gospodarskem področju. In eh, ne moremo imeti tu eh, enih, ki bodo izgubili in drugi, ki bojo nekaj dobili iz tega razvoja. Vsi moramo nekaj dobiti, kajti to je zelo pomembno za razvoj. Hvala lepa zamujamo. Prosim, kolege, ne želim vas prekinjati, ampak eh, spoštujte čas, ki vam je bil dodeljen. Gospod, odi dve minuti. Gospa predsednica, gospa podpredsednica Evropske komisije, draga gospa Krs, dragi poročevalec, kolegice in kolegi. Najprej prijatelju Gunarju čestitam za poročilo in za njegovo odprtost, ki eh, jo je pokazal v teh razpravah. In eh, njegovo poročilo podpira predlog Evropske komisije, da se eh, do 1. januarja 2013 prosti široko poslovna povezava 800 MHz In uh, digitalizacija, uh, uh, telekomunikacij je izjemno pomembna, kaj, kaj ti frekvence morajo biti dovolj kakovostne, tako da jih imenujemo zlate frekvence. V tem kontekstu Evropska komisija predlaga prvi eh, program za obdobje 2011-2015, to je strateška vizija, ki se nanaša na radioelektrične spektre. Naj povdarim se eno dva vidika, ki se mi zdi ta pomembna, gospa eh, komisarka in dragi Gunar. Najprej mislim, da moramo napraviti neke vrste inventuro, ki jo predlaga osmi člen. Moramo vedeti točno, kaj je kaj obstaja, tako da bomo lahko identificirali nove povezave, preden eh, bomo eksplicitno se začeli ukvarjati z harmoniziranimi eh, povezavami. Moramo se truditi doseči cilj 800 MHz in pa brez predsotkov eh, poskušali, poskušati uporabiti čim več strokovnjakov. Zadnja stvar, ki jo želim povdariti, je uporaba frekvenc ki se trenutno uporabljajo za vojaške namene. Jasno je, da komisija nima nobene pristojnosti, da bi lahko eh, sploh razmišljala o tem, da bi si z vojsko delili frekvence. Zato sem uložil predlog spremembe za sedmi člen, eh, tretji odstavek, ki govori ravno o tem problemu. Eh, ki se nanaša na uporabo civilnih frekvenc za vojaške namene. Hvala lepa, gospa Tikal. Minuto in pol, izvolite. Hvala lepa. Gospa komisarka. Govora je o prvem programu spektra razdeljevanja radijskih frekvenc. Gre za to, da bi zagotovili delovanje notranjega trga s pomočjo razdeljevanja frekvenc. Program bo tudi omogočil razpoložljivost in bo tudi maksimiziral prožnost, povečal učinkovitost uporabe splošnimi avtorizacijami, prav tako se bo tudi preprečilo izkrivljanje konkurence. Zagotovili naj bi se ustrezni tehnični pogoj in zavarovalo zdravje. Komisija in države članice naj bi naredile nekakšno inventuro sedajnih spektrov ter prihodnih potreb v Evropski uniji, še zlasti kar zadeva 300 MHz, 3 GHz območje. Kar pa zadeva digitalno vrzel, tu naj bi zagotovili vsem državam članicam, da bodo imele vsaj 30 megabitov na sekundo in na ta način bi zagotovili priložnosti tako komercialnemu sektorju, kot tudi javnim storitvam s pomočjo povečanih širokopasovnih storitev. Prav tako sem zahtevala, da se da na, možno, na voljo uporabnikom najnovejša tehnologija, tako da bodo digitalno dividendo lahko podprli tudi potrošniki. Želim pozdraviti to, da bi radijski spektr uporabljali tudi za spremljanje atmosfere in površine zemlje, tako bi lahko izboljšali transportne sisteme, še zlasti Galileo, pa tudi mm, pametne sisteme za obladovanje transporta. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Tikal. Tudi vi ste presegli dodeljeni čas za govor. Naslednji govornik je gospa Nibler, ki pa je ne vidim v dvorani, tako da gremo kar neposredno na gospo Toja. Minuto in pol. Izvolite. Grazie. Hvala lepa. Mislim, da se vsi strinjamo S tem, da s tem programom harmonizacije lahko izpolnimo dve funkciji. Mislim, da gre za nekaj, kar moramo vse čas imeti v mislih. Gre za razvoj potencijala za gospodarsko izkoriščanje tega sektorja, za telekomunikacije, audiovizualne storitve, nove storitve. Obenem pa želimo dati tudi impuls gospodarskemu razvoju in drugim panogam, telekomunikacijam in drugim. Obenem je potrebno razviti tudi potencial za kulturni in družbeni razvoj. Gre torej za to dvojno funkcijo, ki jo potrebujemo. Gospa komisarka, ta program mora biti tudi priložnost, da bomo z našimi odločitvami potrdili nekatera temeljna načela. Prvo, pluralizem medijev, ponoven pregled obvladovanja oziroma podeljevanja frekvenc na evropski ravni. To je zelo pomembno. In tukaj moramo upoštevati monopole, oligopole, ki se v nekaterih evropskih državah žal pojavljajo in ti monopoli, oligopoli se še krepijo. Drugič, načela ravnovesja. Odprtje trga, novi operateri, obenem pa naj bi trg tudi omogočal, podpiral in vzdrževal vse tiste obveznosti, ki smo jih sprejeli, saj so nekateri investirali v te trge in ne nazadnje dobro upravljanje pri razdeljevanju frekvenc. Ne želimo, da bi samo privilegirali nekatere na trgu s pomočjo dražb, ampak želimo povedati, da ne sme biti diskrecijske pravice pri podeljevanju radijskih frekvenc. Tudi tu je nekaj, kar je zelo pomembno. Ne nazadnje še družbeni vidiki. Časa nimam več, vendar pa mislim, da so vsi kolegi o tem govorili že zelo obširno. Hvala lepa. Hvala, gospa Toja. Gospod Van Nistelrooy, dvije minuti. Mevrouw Kroes, eh, we vieren vandaag de Europa-dag. Gospa Kroes, danes je dan Evrope. In Evropa išče, katere so tiste konkretne stvari za državljane, ki omogočajo tudi blaginjo na evropski ravni. In zdi se mi, da ta predlog pravzaprav ustreza temu kriterijum gre za tako družbene kot gospodarske vidike. Po drugi strani pa imamo tukaj tudi vidike, ki so zelo pomembni za državljane. Ta predlog je zelo pomemben, ker vedno znova govorimo o komunikaciji, brežični internet postaja vse pomembnejši in zato potrebujemo ustrezno delovanje na evropski ravni. To je očitno. Leto 2013 in sprostitev 800 MHz potem sprostitev 1200 MHz. Tu želi biti Evropa vodilna na svetovni ravni. Storitve, o katerih govorimo, so zelo pomembne. 200 milijonov evrov letno. 2 do 3 odstotke letne rasti bo odvisno prav od rasti spektra. Če si pogledamo tudi standarde za GSM, ki smo jih imeli v 90-ih letih, tudi to so bili standardi, ki so pravzaprav dali impuls v pravem trenutku in na pravem kraju. 80 milijard letno bi lahko zaslužili vsako leto več v moji domovini, na nizozemskem, smo pripravljeni. Mi smo sprostili prostor za internet, za mobilni internet četrte generacije, za televizijo, za javno televizijo, za radio, pa tudi za problematike, ki se tičejo interference. Tu se lahko zgodijo težave pri povezavi oziroma vključevanju lokalnih mikrofonov. Vse to so stvari, ki se jih da razrešiti. In na podlagi obetov, ki jih najdemo, upam, da bomo lahko čim prej ustrezno, dosegli ustrezno rešitev skupaj s komisijo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Van Nistelrooy. Gospod Rubik, dve minuti. Mikrofon, prosim. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Najprej se želim opravičiti ampak dejstvo je, da istočasno poteka glasovanje v odboru ITRE in zato je kolegica morala zapustiti dvorano. Kolega Hökmark je našel dober kompromis, ampak mislim, da moramo pri tej temi vedno znova biti pozorni, kaj si želimo, kakšno učinkovitost si želimo v prihodnje za naslednjo generacijo interneta. Potem so tukaj tudi upravljavci kabelskih povezav, potem so tukaj še druge organizacije ta raven učinkovitosti mora biti definirana. Gre za količino podatkov, gre za čas prenosa, gre za jakost prenosa in tu je treba zagotoviti sobivanje in mm, upoštevati tudi, kaj omogoča software. Potrebujemo podrobnejše poročilo za prihodnost, zato da bomo prvo generacijo GSM pospešili, povečali hitrost. Tudi danes vidimo, da imamo hitrost že do 100 megabitov. To je zelo velik dosežek. To v prihodnje lahko še izboljšamo. Velike težave pa imamo pri cenovni ravni, zlasti pri roamingu za podatkovni prenos. Danes vidimo, da lahko kupimo en gigabajt za manj kot evro. Pogledal sem, koliko me stane en gigabajt, en evro. Ko pa sem tukaj, pa me to stane veliko, veliko več. Če gremo v kako drugo državo, me to stane ogromno več, 14 tisoč evrov lahko. Tukaj je treba nujno nekaj narediti, gospa komisarka. Ne samo učinkovitost, ne samo hitrost prenosa. Ni samo to pomembno pri novih odločitvah, ampak tudi raven cen je pomembna. Tu moramo ustvariti skupni trg, ki bo omogočil, da uporabljamo prenos podatkov tudi, ko nismo v lastni domovini. Tukaj so nekatere nujne prioritete, ki jih je treba rešiti. Hvala. Hvala. Sedaj pa sledi postopek HDI, kdo se prijavlja za razpravo. Gospod Mölcer, prosim. Gospa predsedujoča, hvala. Evropa bo branila svojo vodilno vlogo na področju gospodarstva, če bo vodilna pri novih tehnologijah. Širokopasovna tehnologija ima pri tem seveda posebno vlogo. Z novo politiko frekvenc moramo zagotoviti visoke stopnje Eh, prenosa podatkov in tudi hitrosti. In zato potrebujemo upravljanje na evropski ravni. Oziroma to ni tako eh, smotrno, kajti tudi komisija poudarja, da je to možno zagotoviti na učinkovit način v državah članicah. Prav gotovo pa bi bila zaželena usklajevalna vloga komisije. Eh, po moje je treba spodbujati tudi op optična vlaga. Na, Evropa zaostaja za Kitajsko in ZDA in to je verjetno posledica neodločne politike in pretirane birokracije. Strinjam se s poročevalcem Hükmarkom, da je časovni načrt za sprostitev frekvenc, da se ga je treba na vsak način držati. Hvala. Se še kdo prijavlja za razpravo? Pri postopku Catch the Eye očitno temu ni tako, zato spet dobi besedo komisarka gospa Krus. Euh, Hvala vsem, ki ste, bili, uh, ki ste sodelovali pri tej zelo zanimivi razpravi. Na prvi pogled je to sicer zelo tehnična razprava, ampak konec koncev gre za pomembno zadevo, tako kot je voda, tako kot je svež in čist zrak. Katrin Trautmann je rekla, da eh, gre za javno dobrino, za redko, vendar tudi za bistveno dobrino. In s tem se vračam na poročevalca in na poročevalce v senci, ki jim je uspelo pojasniti, eh, zakaj gre in nam tudi jasno povedati, kaj je treba storiti, da bomo uspešni. Seveda je. Eh, to v demokraciji zelo privlačna razprava. Eh, torej, prej smo že razpravljali o digitalni agendi in pravzaprav to sodi v, digita, v okvir digitalne agende. Če se ne zavedamo odgovornosti in če nimamo jasnih ukrepov, potem lahko pozabimo, eh, to, kar je, vse, kar je povedala gospa Tuja in sicer, da se je treba zavedati, da uh, mora vsaka, da naj bi vsak evropejc do leta 2020 imeti ustrezen dostop uh, do vseh teh možnosti. Torej, pravzaprav smo Eh, hoteli tudi, uh, smo bili prej tudi bolj jasni in sicer 2013 naj bi že dosegli prve cilje. Če uh, to želimo doseči, moramo biti konsistentni in moramo predvsem tudi povziti potrebne zaključke iz tega. Želim se zahvaliti vsem poslancem in poslankam, ki so tu govorili zelo jasno, ki so jasno izpostavili prednostne naloge seveda pa se moramo vsi dogovoriti glede strateškega pristopa. Strateški pristop se nanaša na uh, upravljanje eh, radijskih frekvenc. In moram reči, da imam dober občutek, sicer so še ovire, o tem ni nobenega dvoma in teh se tudi zavedam, ampak eh, ovire so v primerjavi s tem, zakaj za gre, nekaj, kar moramo na vsak način skupaj preseči. Vsi um, spoštujemo seveda tudi uporabo širokopasovnih povezav za, v kulturne namene in tudi s tem se bomo ukvarjali, če sploh še kdo uh, ima pomisleke glede tega. Če govorimo o več spektrih za um, širokopasovne povezave in za digitalne namene, potem se seveda vsi zavedamo, da moramo to, ta problem rešiti čim prej, kajti to je win-win situacija. In če eh, sprostimo 800 megabitni, um, um, megabitne povezave, potem je to en korak eh, v našem načrtu. Če pogledamo nazaj, pravzaprav ne smemo pogledati. Eh, prepogosto nazaj, temveč se moramo ozirati v prihodnost. Ampak kdo bi si pred 15 leti mislil, kje bomo danes? In če bi takrat počakali pred 15 leti in samo razmišljali o tem, da uh, moramo s političnim odločanjem vedno samo čakati, potem bi uh, s tem naredili veliko napako. Torej, če uh, Eh, na vsak način gre pri tem za pomembno prednostno nalogo. Spektr to je v nacionalni pristojnosti in komisija se tega zaveda in seveda eh, bo to eh, odvisno tudi od držav članic, ampak vemo, da je to tudi pomemben vir in če govorimo o digitalnem enotnem trgu, potem Eh, nam to daje možnosti, vendar eh, nam tudi nalaga odgovornost, da razmišljamo čezmejno. In če je neko tipično čezmejno področje, potem je, so to ravno radijske frekvence in spektri. Torej, roki, za katere gre, so jasni 2014. Eh, po moje, to za, po moje to ni prezgodni rok. Moramo videti, da sta dve možnosti, torej posebna obravnava tudi sosednih držav v tem dosjeju in če pride do okoliščin, ki jih niče ni pričakoval, potem to seveda lahko eh, eh, privede do določenih zamikov, ampak na vsak način to ne sme biti izgovor. Mislim, da če govorimo o izjemah, jih ne smemo zlorabiti, da se tako izrazim. Torej, konec koncev se veselim eh, razprav s predstavniki sveta in veselim se tudi eh, rezultatov glasovanja v parlamentu in z velikim zaupanjem zrem v prihodnost, kajti mislim, da nam bo uspelo eh, dokončno, do konca leta eh, sprejeti vse, kar je pomembno v zvezi s tem stebrom. Hvala za vaše delo, za vaša prizadevanja. Torej ne, hva, zahvala ne gre samo poročevalcem in poročevalcem v senci, temveč vsem, ki so pri tem sodelovali, predvsem tudi ustreznemu odboru. Hvala, gospa komisarka. Eh, sedaj pa. Uh, bo poročevalec ob koncu zaključil razpravo. Dve minuti. Hvala, gospa komisarka, gospe in gospodje. Mislim, da se moramo zavedati, da govorimo o nečem, kar se dogaja zelo hitro. V preteklosti se je to razvijalo zelo hitro in tudi v prihodnosti bo tako. In govorimo o tem, kako naj bi stvari izgledale leta 2020. Mislim, da je dobro, da rečemo, da govorimo o 700 uh, eh, megabajtih, ne, ne pravimo več, uh, da naj bi uh, Torej, treba je predvsem pomisliti, kako najbolje izkoristiti ta spektr. Spektr je redek vir, vendar to je tudi javna dobrina, to je bilo večkrat rečeno in v naši odgovornosti je, da to uporabimo tako učinkovito, kot se le da in to je povedala tudi gospa Trautmann. Gre za učinkovitost, vendar želim povdariti tudi, da ni konfliktov med Eh, kulturno in trgovinsko uporabo. Eh, mislim, da mora biti naša ambicija, da še bolj vključimo tudi kulturo v to novo tehnologijo, da to ne ostane omejeno na komercialno uporabo, kajte to bi bil rezultat, če ne bi bili dovolj ambiciozni, potem bi kultura pri tem zaostajala in mislim, da eh, to za kulturo v Evropi ne bi bilo dobro kajti da bi ostala v starih tehnologijah. Mislim, da moramo zagotoviti radiodifuzijo, vendar treba je ustvariti tudi nove priložnosti za nove čase in moramo biti sposobni sprejemati odločitve. Brez ironije pravim, vendar eh, torej z veliko miro zadovoljstva, da ni bilo nikogar danes, ki je postavil pod vprašaj, da moramo biti vodilni na tem področju. V globalnem svetu, v svetu eh, konkurence in znanja je edini način zmagati, če se prvi in to mora biti naš cilj. Hvala. Hvala eh, gospodu poročevalcu. Kolegice in kolegi, s tem zaključujemo to razpravo. Eh, glasovanje bo v sredo ob 12.30 uri sedaj pa sledi.